kolegice in kolegi lahko prosim zasedete mesta začnimo torej z drugim delom zasedanja bančna unija unija kapitalskih trgov in Evro enotni trg evropske unije za finančne storitve pozdravljam Uga Basi, direktorja za finančne trge pri um, DGFIZMA, pa tudi gospoda Andrejo Enrijo, predsednika pri Evropskem bančnem organu, pa tudi gospoda Burkarda Balca, ki je poročevalec na lasno pobudo o posnetku stanja in izzivih pri finančnih storitvah Evropske unije. Dovolite, da dam nekaj opažen eh, na začetku tega dela do podneva. Finančna kriza je pokazala zelo jasno negativne posledice tako šibkega regulativnega okvira na globalni in evropski ravni in tudi nedokončane eh, finančne integracije. Sprožila je pa to finančna kriza in vsega, Zato zdaj reformna agenda prinaša globoke spremembe pri zasnovi in delovanju notranjih finančnih trgov Evropske unije. Pomen teh sprememb in ambicioznost te agende bančne unije, unije kapitalske trgov, kapitalskih trgov in enotnega trga za finančne storitev, pa je treba seveda obravnavati ob jasni razmejitvi pristojnosti in vlog med evropsko in nacionalno ravnjo. Vendar le pa menim, da je zato potrebno tesno sodelovanje med evropskimi Eh, parlamentom in nacionalnimi parlamenti. Tako da menim, da je to izjemno dobra priložnost, da naša razprava o tem, kako bi lahko izboljšali sodelovanje tako na področju zakonodaje, kot tudi na področju eh, političnega nadzora in eh, spremljanja. Začnimo z bančno unijo. To je seveda najbolj relevanten in ambiciozen projekt. Bančno področje je področje, kjer smo že upeljali zelo pomembne, če ne celo radikalne spremembe. Kot Evropski parlament imamo tukaj zakonodajno vlogo, sočasno pa seveda opravljamo tudi uh, Eh, politični nadzor. Sklenili smo medinstitucionalni sporazum z ECB in, kot sem že povedal, bi želeli opredeliti tudi način, kako bi lahko izboljšali strukturirano sodelovanje z nacionalnimi parlamenti, tako da bi zagotavljali boljši nadzor nad regulativnimi organi, ki delujejo na tem področju. Želel bi omeniti tri področja, kjer je zelo pomembna naša razprava. Kaj so tri vprašanja, s katerimi se spoprijemamo? To prvo um, na področju bančništva, potem pa bom prišel na kapitalske trge. Kako namreč zagotoviti enakopravnost in kako zagotoviti uravnoteženje nadzorne konvergencije, hkrati pa zagotavljanje zdravega pluralizma med bančnimi modeli po Evropski uniji. Imamo majhne banke, velike banke, tukaj so tržna tveganja, kreditna tveganja, kako torej lahko tukaj eh, poskrbimo za večjo konvergenco, sočasno pa se izognemo temu, da tega pluralizma ne bi upoštevali. Drugo vprašanje. Kako lahko opredelimo optimalno ravnotežje med stabilnostjo in rastjo? Kako lahko po eni strani zmanjšujemo tveganja, sočasno pa se vzigamo procikličnosti in negativnemu učinku za posojila eh, realnemu gospodarstvu? Mislim, da se premikamo v pravi smeri, novi svežen komisije, naprimer glede. Uh, Revizije CRR in CRD je uravnotežen, tukaj vsebuje zelo pomembne ukrepe za zmanjševanje tveganj, hkrati pa tudi določbe, ki dvigujejo rast, naprimer omenja infrastrukturno financiranje in tako dalje. Torej, kako lahko potujemo v tej smeri? Seveda so pomembno pri tem tudi pogajanja v svetu. Mislim, da bi morali doseči ravnotežen rezultat, tako da, kot sem rekel, potrebujemo močan globalni standard za manjšo ranljivost tehtanih sredstev, po drugi strani pa moramo narediti to na uravnotežen način. Naša resolucija, ki je bila sprejeta na plenarnem zasedanju, izpostavlja, da to ne sme negativno vplivati na različne bančne modele in oblikovanje novega tretje vprašanje je, kako, se, kako obravnavati zelo uh, zapletena vprašanja uh, dediščine, slaba posojila in izboljšati kostovan, uh, sodelovanje. Najnovejši razvoj kaže, da nam pravila omogočajo določeno prožnost. Uh, stvar pa je v tem, kako bi lahko čim bolje ta pravila izkoristili, da bi ustrezno obravnavali to težko vprašanje slabih posojil. Zelo dobro je, da imamo med sabo gospoda Andreja Enrijo, kajti, če sem prav razumel, je včeraj na nekem seminarju predstavil izjemno pomembne predloge. V medijih smo že brali o tem, tako da bomo z veseljem prisluhnili uh, Andreja, kaj imaš povedati na to temo. Hkrati pa boš lahko zelo dobro pojasnil predlog, ki je po mojem mnenju zelo zanimiv, kako bi lahko oblikovali podjetja za obvladovanje sredstev, da bi na ta način uh, slaba posojila dejansko imela tržno vrednost, medtem ko bi morebitne izgube prevzele nase banke. Kako torej lahko si predstavljamo delovanje tega mehanizma? Tukaj je vprašanje cena, cene predhodnega nagradnega preverjanja, potem prispevek skupnih virov. To so izjemno pomembna vprašanja in upam, da boš lahko nam več povedal o tem. Potem pa tretji izziv je dokončanje bančne unije. Ta izziv je verjetno najtežji od vseh. Povezan pa je s trenutno asimetrijo med skupnimi pravili in ustanovami na eni strani in nacionalnimi viri na drugi strani. Po mojem mnenju, to opredeljuje neravnotežje med zniževanjem in deljenjem tveganj, po drugi strani pa spodkopava tista prizadevanja, ki skušajo uh, naprimer prekiniti povezavo med državami in bankami. Torej, to je še nekaj, kar nas čaka na naši agendi do uh, dokončanja uh, bančne unije. Vemo, da nas tukaj čaka še uh, um, skupno varovalo in tudi mehanizem uh, EDIS. Sedaj delamo na predlogu EDIS, mislim, da na konstruktiven in pameten način, torej gre za zajamčene vloge. In zelo pomembno je, da se pogovarjamo o teh temah z nacionalnimi parlamentarci. Naslednji velik projekt je seveda izvajanje Unije kapitalskih trgov. Uh, bolje integrirani kapitalski trgi z bolj deljenim tveganjem, delitvijo tveganja, bodo koristili celotnemu evropskemu gospodarstvu. Tako da je oblikovanje unije kapitalskih trgov za vse države članice logičen in potreben korak v smeri dokončanja EMU. Seveda je treba tudi zagotoviti koherenco uh, pravil, za evropske finančne storitve. To je še naprej ena od glavnih prednostnih nalog našega odbora. Potem, ko je komisija sprožila akcijski načrt, je parlament sprejel eh, resolucijo, poročilo Balc, ki ga bo gotovo predstavil gospod Balc, pa naj bi ocenilo kumulativen učinek in opredelilo vrzeli kot nenameravene negativne posledice tega svežnja. Novembra je komisija objavila sporočilo o novem regulativnem okviru za finančne storitve in v njem obravnavala nekatere od tem, ki so bile omenjene v naši resoluciji. Hkrati pa eh, nadbor ukrepov v akcijskem načrtu CMU predstavlja dobro izhodišče za oblikovanje resnega trga kapitalskih, eh, resne unije kapitalskih trgov v Evropski uniji torej trialog na področju um, prospekta smo zaključili, hkrati pa smo sedaj v fazi obravnave predlogov o listninjenju. Vse to torej poteka uh, in sedaj se govori o tveganem kapitalu. Zelo pomembno je, da okrepimo spremljanje CMU in da ukrepamo pri uh, odpravljanju vrzeli v veljavni zakonodaji, hkrati pa, da sprožimo posvetovanje z Evropsko komisijo, tako da bo umestni pregled CMU postal prava priložnost za preusmeritev prednostnih nalog in eh, da bo na ta način mogoče doseči vse ambiciozne cilje. Torej, v celoti smo zavezani naslednjim korakom in ta priložnost, da se pogovarjamo s predstavniki nacionalnih parlamentov, je vsekakor zelo dobrodošla besedo najprej dajem gospodu Ugo Basiju, potem gospodu Enri in naslednjemu potem še gospodu Balcu. Eh, hvala lepa, gospod predsedujoči. Dobro jutro, dobr dan, eh, gospe in gospodje eh, in poslanci. Najlepša hvala za to vabilo, s katerim bom lahko razvil nekaj pripomp o tem, kar je gospod Gualtieri že predstavil. Še zlasti bi želel govoriti o projektu Unije kapitalskih trgov in imam ta privilegij in čas, da vodim ta projekt v okviru komisije. Lani je komisija že uh, objavila neko poročilo na to temo. Dovolite, da najprej omenim sprožilec, ki ga omenil tudi gospod Gualteri. Namreč uh, to je bila resolucija tega odbora. Uh, pod nadzorom gospoda Valca, če smem tako reči. Ta resolucija je bila sprejeta že pred več kot letom dni in je povabila komisijo najprej uči zelo pomembno vprašanje, namreč, da preveri, ali je finančni okvir, ki je bil posledica zelo in intenzivne reforme, ki je bila izpeljana med finančno krizo, primeren in ali je ta finančni okvir še vedno tak, da služi svojemu namenu. Torej, okvir za finančne storitve in okvir za finančne trge, ali je ta tak, ki pomaga financirati realno gospodarstvo, kar bi moralo biti njegov cilj. To je bilo torej naše izhodišče z vidika tako imenovanega call for evidence in na tej podlagi smo potem odprli posvetovanje. Zdaj pa, če dovolite, bom podal nekaj komentarjev o tem posvetovanju oziroma bom to storil nekoliko kasneje. Junkareva komisija je od vsega začetka se uh, osredotočala na projekt Unije kapitalskih trgov. To je bila od vsega začetka ena glavnih prioritet predsednika Junkerja, še preden je bil imenovan kolegi komisarjev. Zamisel je bila prav ta, da se ustvari globlja, globli in bolj integriran trg za kapital, da bi ta lahko prosto krožil od tam, kjer je v presežku, do tja, kjer ga potrebujejo. Cilj pa je posod eh, vse čas enak da bi to prispevalo k financiranju realnega gospodarstva. Na začetku smo začeli potem opredeljevati različne pobude, ki bi lahko prispevale k temu cilju. In prvi korak je bil akcijski načrt, ki je bil potem pripravljen leta 2015, v katerem smo najavili več pobud, ki so že vključevale tudi revizijo direktive o prospektu in uredbo o listninjenju ter prilagoditve. pravil za evropski tvegani kapital, da bi bil bolj dostopen. Vse to je torej v teku, kot je že omenil gospod Gualtieri. Zdaj pa prehajamo na naslednje pobude, ki so bile prav tako vključene v ta akcijski načrt in sedaj korak za korakom izvajamo eno za drugo. Prav tako pomembno pa je bilo to, kar smo objavili in kar smo tudi javno naznanili septembra leta 2016, ko smo objavili sporočilo o projektu Unije kapitalskih trgov. To sporočilo je pravzaprav odgovarjalo na vprašanje, ki je bilo takrat v zraku, namreč ali Unija kapitalskih trgov še naprej predstavlja razumen projekt tudi po uh, 23. juniju in po možnem izstopu Združenega kraljestva iz EU. Uh, In odgovor iz tega sporočila je bil izjemno jasen in brez pridržka je bil da. Ne le, da je ta projekt še vedno smiseln, temveč, da je treba pospešiti reforme, ki so že v teku in verjetno bo treba prav tako dvigniti ambicioznost tega projekta. Posledično smo preučili druge pobude, opredelili smo več novih pobud in smo stopili na področja, ki so bila prej morda neke vrste tabu. Naprimer, dali smo predlog, da bi uskladili nekatere, samo nekatere vidike nacionalnih zakonodaj o insolventnosti, tako da bi um, podjetnikom v dobri veri dali drugo možnost. Ta predlog je bil spotrjen lani, sedaj preučujemo možnost, da bi upeljali prostovoljni pokojninski produkt, ki bi seveda lahko dopolnil in bi bil dodatek k nacionalnim pokojninskim schemam. Ta produkt bi lahko bilo dobro investicijsko orodje za prihodnje predlog o tem bo morda potrjen letos, kasneje eh, v letu. Kot je rekel gospod Gualteri, sedaj trenutno zbiramo zadnji inpute deležnikov z vseh strani, ki želijo prispevati k tej razpravi. To se počne znotraj posvetovanja, ki je bilo sproženo pred nekaj tedni in bo potekalo do 17. marca celotno posvetovanje eh, lahko preprosto najdete na naši spletni strani in vprašanje je pravzaprav preprosto. Ugotavljamo, kakšen je položaj in sprašujemo, kaj ali je to, kar je bilo storjeno doslej dovolj, ali pa bi bilo treba razmisliti še o čem in ali bo treba eh, raziskati morbitne nove pobude. Pomembno je reči, da bo vse to prispevalo k pripravi mestnega pregleda, ki bo potem objavljen junija letos in ta bo znova posnet, eh, neke vrste posnetek stanja, hkrati pa bo verjetno ali pa morda predstavil akcijski načrt za preostalo obdobje, za preostali mandat te komisije in morda tudi za obdobje, ki bo še sledilo. Skratka, vsakršen prispevek je ta hip več kot dobrodošel in vsekakor mora vsak tukaj biti precej ustvarjalen. Unija kapitalskih trgov je škatla orodja, ki vključuje tako zakonodajne kot nezakonodajne pobude, kot tudi številne pobude, ki jih lahko vodijo eh, panoge ali pa države članice. Torej vsak ima vlogo pri tem in vsak bi moral sodelovati in prispevati k temu uh, projektu, ki naj bi ustvarjal dobro eh, podjetniško okolje in um, potrebujemo podporo vseh. Sočasno ob, ob tem posvetovanju pa se pogovarjamo tudi o morebitnih neželenih posledicah tega okvira in dobili smo na stotine odgovorov na naš vprašalnik. Rezultati tega dela pa so omogočili komisiji, da je sedaj bolje sposobna razumeti, kakšne, kakšni so morebitni nenameravani in neželeni učinki že uh, izpeljanih reform, naprimer na delovanje finančnih storitev in ali že eh, izpeljane reforme spodbujajo rast in delovna mesta, sočasno pa ohrajajo finančno stabilnost. Glavni zaključki so bili torej predstavljeni v sporočilu iz lanskega novembra. Ne bom tukaj seveda navajal pobude, ki jih nameravamo izvesti kot um, nadaljevanje tega procesa, ampak omenil bi štiri glavna področja, ki so bila opredeljena kot področja interesa. In omenil tudi glavne cilje, ki bodo vodili naše delo. V prvi meri menimo, da moramo še naprej zagotavljati, da naša pravila ne ovirajo preteka financ v gospodarstvo, kot sem rekel. Smotrne cilje lahko pogosto dosežemo na različne načine. Izbrati moramo torej tiste načine, ki najbolj spodbujajo rast, kot sem omenil. Naprimer, izboljšati moramo priložnosti za financiranje MSP-jev, zato smo naprimer eh, predlagali, kot je rekel gospod eh, Gvalteri, da bi razširili podporo podporni dejavnik za MSP-je, za vse MSP-je, tudi tiste, ki so večje od milijona in pol, za vsa posojila. Prav tako moramo eh, poskrbeti za to, da bodo banke in pozavarovalnice zainteresirane za eh, investicije v infrastrukturne projekte. Spremembe v okviru Nesolventnost 2 omogočajo niže dajatve na kapital za zavarovatelje, ki dolgoročno investirajo v infrastrukturne projekte. Te stvari so že na voljo sedaj jih morajo podjetja le še izkoristiti. Drugo področje je sorazmernost. To je ključno. Upoštevati moramo velikost, tveganja podjetij torej en pristop ne ustreza vsem, vedno smo trdili, da je tako, empirični dokazi, ki smo jih pridobili med posvetovanjem, pa so še dodatno ponazorili, da moramo biti izjemno previdni pri tem pomembnem načelu. Najverjetneje bomo znova preučili že obstoječo zakonodajo, zato da bi zagotovili, da je sorazmernost dejansko zagotovljena. Potem tretja, odprava administrativnega a, bremena, ki ni potrebno. Naprimer, na področju poročanja in razkriti, tukaj podsem razumemo, da so zaveze in obveznosti poročanja in razkriti včasih zelo uh, hude, zelo naporne. Po eni strani moramo zagotoviti, da bodo nadzorniki in regulatori imeli potrebne informacije za upravljanje svojega dela, po drugi strani pa moramo preučiti, ali ne prihaja do kakšnih eh, prekrivanj pri zakonodaji, kar je seveda treba odpraviti, če želimo olajšati življenje podjetij, ne da bi kompromitirali njihovo finančno stabilnost. Ja, vem, eh, zaključujem, vem, da se mi čas izteka. Eh, regulativni okvir mora biti skladen, poskrbeti moramo za to, da ne bo nekih vrzeli, a hkrati pa ne prekrivan, da ne bo nekih nedoslednosti. Zato bomo opravili ta pregled, da bi to dejansko zagotovili. S tem bom zaključil, seveda pa sem na voljo za nadaljno vprašanje med razpravo. Hvala. Uh, Hvala, Ugo. Zdaj pa Andreja Enrija, predsednik EBA. Hvala lepa. Veselje mi je, da sem lahko danes tu. Naj začnem z opažanjem. Pred dvema tednoma sem bil v Hongkongu, kjer sem se odeležil velike finančne konference. Presenečen sem bil, kako negativna je zgodba o EU in finančnih trgih v EU. Odločitev Združenega kraljestva, da zapusti EU, je prispevala k temu, da se je ta percepcija vse večje dezintegracije trga še okrepila. Če pa si namesto tega pogledamo dejstva, kar se je zgodilo na zadnjih šestih letih, kaže v točno obratno smer. Veliko je bilo segmentacije znotraj enotnega trga, vendar pa vidimo, da je bilo veliko stvari popravljenih, imamo enoten pravilnik, enotna pravila za finančne inštitucije na enotnem trgu, gre za izvajanje reforme G20, izvajanje bolj varnega in zdravega finančnega okvirja, potem institucionalno popravilo, če hočete, tri evropske inštitucije, EPA, ESMA, in Evropski odbor. Imamo tudi enoten nadzorni mehanizem in mehanizem za reševanje. In vidimo tudi, da se je tudi kapitalski položaj finančnih inštitucij v EU okrepil na evrskem območju in v EU kot celoti. Integracija finančnih trgov v EU se začenja ponovno povečevati. Globalno gledano pa vidimo, da to še vedno upada in se ne izboljšuje po velikem udarcu v času krize. To je prva pripomba in sicer ta popravila, ki jih izvajamo, imajo učinek in ponovno vnašajo integracijo finančnih trgov. Ker sem tukaj tudi kot predsednik skupnega odbora, naj povem, da je pomembna komponenta tudi ta, da skupni odbor združuje tri nadzorne organe. In v našem odboru za sistemska tveganja se ukvarjamo z medsektorskimi vprašanji veliko se osredotočamo na skupno oceno tveganja, veliko dela smo opravili na področju varstva potrošnikov, pa tu so pa še regulatorni ukrepi, kot je listinjanje tržne infrastrukture, naprimer. Skratka, naše skupno delo relativno dobro napreduje. Zdaj pa bi rad preostanek časa uporabil za to, da se osredotočim najprej na bančništvo, potem unijo kapitalskih trgov in še nekaj, kar morda še ni bilo omenjeno, to pa so nove tehnologije, torej finančne inovacije in kako bo to vplivalo na regulativo in strukture. Če začnem z bančništvom, iz institucionalnega vidika, bančna unija je do neke mire prišla do točke, kot ste jo omenili vi v začetku, gospod predsednik. Bančna unija povečuje povpraševanje po regulatorni organizaciji. Sedaj imamo na evropski ravni razdeljene odgovornosti in seveda ti organi morajo uporabljati različno regulativo glede na to, kje ima banka sedež. Zato je veliko povpraševanje po diskreciji, po opcijah, po praksah avtorizacije. Potem zahteve glede subordinacije. Po drugi strani pa imate prav, imamo zelo raznolik ekosistem na našem finančnem trgu in izogniti se moramo uh, temu, da bi nas to potisnilo v nek eh, enoten okvir za vse. Zato, kot je dejal Ugo, sorazmernost mora biti bolj kot kdajkoli prej ključen element. Lahko se odločimo za bolj homogen evropski okvir, ki pa bo lahko zahteve prikrojil glede na kompleksnost in tveganja ki jih imajo banke za sistem kot celoto. To je izziv in EBA namerava pripraviti dokument za razpravo glede tega vidika v kratkem času. Druga točka glede bančništva. Kot ste že omenili, predsedajoči, smo veliko naredili glede dokončanja finančnih reform. Skoraj da na koncu smo že in letos bomo poskusili objaviti tisto, čemu rečemo enoten pravilnik, to vsebuje primarno zakonodajo, sekundarna pravila, smirnice, EBA, eh, e vprašanja in odgovore, vse to, kar pomeni pravzaprav implementacijo svežnja G20, kot je bilo dogovorjeno leta 2009. To je že skoraj da dokončano. Pri popravilih bančnega sektorja pa imamo tri glavne komponente, tri etape prvič krepitev kapitala, drugič prepoznavanje problematičnih sredstev in tretjič čiščenje bilanc. Prva, prvi dve nalogi lahko odkljukamo. Okrepili smo kapital, opravili dober pregled kakovosti sredstev in prepoznavanja problemov, zaostajamo pa še pri prilagoditvah. Prišlo je sicer do izboljšav, Slaba posojila upadajo, njihov delež že dve leti upada, to je dobra novica, ampak hitrost tempo izboljšav je počasen. In eh, bojim se, da ne bomo še kakih 8-9 let dosegli ravni pred krize. To je predolgo. To sem želel omeniti tudi glede ravnovesja med regulativo in rastjo. Veliko pozornosti se posveča temu, ali kapitalske zahteve ali druge zahteve upočasnjujejo zadeve, ampak najbolj zadeve upočasnjuje to zamujanje. Če so bilance prepolne slabih posojil, ne morejo podpirati oživitve gospodarstva, zato moramo nekaj narediti tu. Objavili smo že poročilo, ki govori o treh smerih ukrepanja. Prvič, okrepiti nadzorni pritisk in mehanizem. SSM to že počne. Drugo je izboljšanje nacionalnih pravnih okvirjev za ukvarjanje z slabimi posojili. Treba je iztirjati zavarovanja in izboljšati moramo sekundarni trg, kjer banke lahko prodajo slaba posojila. Ne morete bank siliti naj prodajo slaba posojila, če ni trga, ker bi to naredile. Zaenkrat imamo samo peščico specializiranih vlagateljev, katerih znanje in sredstva zadoščajo za ulaganje na teh trgih, ker ni dovolj informacij in ni dovolj struktur, da bi to delovalo. Naš predlog je zato, oziroma moje osebno stališče, ki sem ga tudi včeraj povedal Luksemburgu, je, da si pogledamo vse krize na japonskem, v skandinavskih državah v 90-ih letih, v ZDA, tudi v EU, na Irskem, v Španiji, kjer je veliko slabih posojil, ki jih je treba odpraviti, prečistiti bilance stanj. Običajno so podjetja za upravljanje premoženja edina, ki to lahko naredijo, zato moramo razmišljati o tem, kako pripraviti nek skupen načrt, ali celo skupen evropski pristop za podjetja za upravljanje premoženja in potem iti naprej po tej poti. Zdaj pa Unija kapitalskih trgov. Ugo je povedal že veliko in imam le kaj malo dodati. Za nas je jasno, kriza je pokazala, da če je naše gospodarstvo odvisno od bančnega financiranja in se tukaj zatakne, evropsko gospodarstvo trpi. Zato potrebujemo alternativne načine financiranja gospodarstva. To je ključnega pomena tudi zato, da si bolje delimo tveganje. To je ključni projekt in ko si komisija ima prav, to je še pomembneje za denarno unijo, kot pa za enotni trg kot celota. Mi smo nudili pomoč komisiji v zvezi z listinjenjem, delali smo na prospektih, uredbi glede reguliranja denarnega trga. Potem želimo, da povežemo dolgoročne varčevalce z dolgoročnimi naložbami in s tem prispevamo k integraciji trga. Glede novih tehnologij. Priča smo hitrim tehnološkim spremembam in novi akteri vstopajo na trg. To so specializirana zagonska podjetja, po drugi strani pa tudi tehnološki velikani, ki tradicionalno niso sodelovali pri ponujanju finančnih storitev. To je v veliki meri dobra novica, kajti pričakujemo, da bodo od tega imeli korist potrošniki, tako v smislu dostopa do storitev kot stroškov. To pa tudi povečuje potrebo, da mi, regulatori, poskrbimo, da bodo potrošniki ustrezno zaščiteni in da, bo, da bodo plačila varna in da seveda ohranimo sedani perimeter regulative. Vsako leto imamo dan potrošnikov, lani smo recimo govorili o svetovanju na finančnih področjih, o velikih podatkih, kako uporabljati osebne podatke iz vrste virov, tudi družabnih medijev kot ključni element. Tu delamo zelo trdo in pozdravljamo tudi to, da je Evropski parlament um, dal pobudo glede uh, tako imenovanih fintech Toliko za enkrat Evropska unija bo odločila o spremembah tako za strukturne finančne trge, kot tudi za regulatorje v EU. Mi pa bomo seveda to zelo pozorno spremljali. Hvala lepa. Hvala lepa, Burkhard Balc. Hvala lepa, gospod predsednik, kolegice in kolegi. Pred približno letom dni smo na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta govorili o poročilu o popisu stanja in izzivih finančne regulative in to poročilo z veliko večino podprli. Komisija, tudi Ugo Basi, sta ocenila tak razvoj dogodkov kot pozitivnega in kasneje je bil podan tudi tako imenovani call for evidence, poziv k dokazom. Jasno je bilo, kaj se dogaja, komisija pa tudi nadzorni organi so bili opredeljeni. Zauzeli smo se za kvantitativno študijo, ki bi preverila regulativo iz preteklih nekaj let, pa tudi, da se preveri učinkovitost pri financiranju realnega gospodarstva, da ugotovimo, kakšna so razmerja, kakšen je vpliv na mednarodno konkurenčnost in kakšen je vpliv na dosleznost in pripravo nekega izhodišča, ki upošteva tveganje. Po letih priprav in po letih finančne krize je bilo prav, da se odbor za gospodarska in denarna vprašanja ukvarja s temi aktivnostmi na različnih ravneh. Želeli smo in še vedno želimo vedeti, kakšen bo skupni učinek regulatornih ukrepov, ali bomo dosegli cilje ali ne in kje je treba zadeve še izboljšati in kje prihaja morda do eh, podvajanj in kje smo morda preveč večplastni pri naši regulativi. Evropska komisija se je v svoj agendi za boljšo zakonodajo zadala nalogo, da preveri ex ante in ex post, kakšen je učinek regulative. Zato bi rad komisijo ponovno spomnil na to svojo zavezo. Zdaj pa call for evidence. Novembra je komisija predstavila ta dokument, tega se je dotaknil že tudi Roberto Gualtieri. In mislim, da ravno tu komisija ni opravila svojega dela. Komisija se je bolj malo potrudila in ni opravila kvantitativnega pregleda, ni ugotovila šibkih točk v sedajni zakonodaji. Prav tako je zamudila priložnost, da predloži nek celovit koncept, ki bi bil dobra podlaga za nadaljni razvoj kapitalskih trgov oziroma unije kapitalskih trgov in za izvajanje bančne unije. Zato bomo ustrajali pri študiji vpliva pa tudi ex ante in ex post preverjanju, ker le na ta način lahko zagotovimo finančno stabilnost, varstvo potrošnikov in le tako lahko poštevamo raznolikost finančnih trgov. Prav tako pa potrebujemo ravnovesje interesov med različnimi trgi, med velikimi in majhnimi akteri na trgu. Prav tako smo mi v svoji resoluciji navedli več točk. Zavzeli smo se za to, da bi redno preverjali razmerja. Vsaj enkrat letno bi morali opraviti tak pregled. Službe komisije so v svojem sporočilu dale svoje predloge, ki služijo tudi ugotavljanju sorazmernosti. Ekon bo preveril, te dokumente, ko bomo odločali o sektorski zakonodaji oziroma so odločali. Naj povem, da je naš pristop celosten. Zavzeli smo se za širok okvir eh, sorazmernosti, ki zajema vse finančne panoge. Naj gre za small insurance box, small asset manager box ali kakršnokoli drugo ime. Embalaža ni pomembna, vedno je pomembna vsebina. Zato bi tudi danes rad izkoristil to priložnost in pozval komisijo naj v pozitivnem pomenu zadeve ponovno pregleda in naj še ukrepi načelo sorazmernosti. Tretja točka, ki mi je pomembna, mi smo se zauzeli tudi za koherenten režim tretjih držav, pravila glede tretjih držav, ki smo jih zajeli v zakonodaji, ni zelo razumljiv, gre pa tudi proti. Tudi težko ga je utemeljiti v odnosu z našimi mednarodnimi partnerji. Kar zadeva dostop do našega notranjega trga, vidimo, da se pogoji razlikujejo glede na sektor, glede na čas, ko so bili sprijeti in tudi glede na politične razmere, dogovor glede skupnih načel, ki veljajo za vse in ki bi bili izvedljivi tako eksante kot post, to je treba oblikovati bolj transparentno. To je zelo pomembno, ko imamo zdaj opravka z izstopom Združenega kraljestva iz EU. To je ponovno odprta tematika. V naslednjih dveh, treh letih bo to gotovo zelo pomembna tematika, ki bo so oblikovala naše delo. In bojim se, da bomo v kratkem deležni tudi drugačnega vetra z one strani Atlantika od ZDA. Komisija se ni izrekla o tem v svojem sporočilu in to zelo obžalujem. Četrta točka. Mi smo se izrekli za boljšo in bolj transparentno zakonodajo in zakonodajni proces. Tu Ni samo komisija tista, ki daje pobudo za zakonodajo, ki ima prvo besedo in eh, ki nosi odgovornost tudi za javno dojemanje evropske zakonodaje. Tudi nadzorni organi imajo dolžnost, ker postavljajo standarde v zakonodajnem procesu in imajo zato pomembno vlogo, ki jim jo je podelil zakonodajalec. V preteklih letih smo imeli zanimive razprave z evropskim nadzornim organom. preko tako imenovanega skrutini slota smo se pogovarjali o delegiranih pravnih aktih, o tehničnih standardih in to smo zdaj uspeli tudi institucionalizirati. Ostaja pa problem, ki ga imamo za tako imenovan svobodni mandat. Zelo pogosto vidimo, da obstaja neka svoboda pri evropskih nadzornih organih. Prav tako imamo tudi neke osnutke, ki jih delijo s komisijo, ne pa z nami, Evropskim parlamentom. In tu vidimo problem, ko se zakonodaje, ko se naloga zakonodajalca ne more ustrezno izvajati. Zato pravim, ni vedno komisija pristojna in ni vedno pristojen Evropski nadzorni organ. To seveda vem. Dragi Andreja Enrija, vem, da da boste to kritiko skupaj s kolegi iz ESME in EJOPE obravnavali. Pri EBI vem, da je bilo tako, pri drugih dveh pa smo imeli primere, ko žal nismo videli ustreznega odziva. Ker se želim drzati odmerenega časa, naj povem in povdarim, da imamo danes izmenjavo z Evropsko komisijo in tudi z šefi evropskih bank. To bi lahko opravili skupaj s kolegi iz Evropskega parlamenta. Kolegice in kolegi, vidite lahko, da imamo zelo ostar dialog z Evropsko komisijo in z nadzornimi organi. Gre namreč za skupno igro na različnih ravneh, z različnimi pristojnostmi. To nam bo uspelo držati skupaj samo, če bomo vsi zelo tesno in dobro sodelovali. Hvala lepa. Hvala lepa. Hvala tudi Burkardu Balcu. Zdaj pa začenjamo z predstavniki nacionalnih in Evropskega parlamenta. Fabien Keller, Francija, ELS. Euh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Če dovolite, bi se rada osredotočila na vprašanje posledic Brexita. Gospod direktor Ugo Basi in gospod predsednik Enrija sta izpostavila, eh, kaj je na kocki. Predsednik Enrija, govorili ste o percepti, percepciji eh, fragmentacije, razpada eh, kapitalskih trgov v tujini. Britanski organi so pred kratkim eh, dejali, da bojo, bodo želeli eh, ohraniti pravico potnega lista eh, na področju finančnih storitev. Sredotočili se bodo eh, na različne sektorje in proizvode, eh, ne na eh, sam potni list in ne eh, na nek status tretje države. Nočejo preprostega statusa tretje države, želijo neko posebno strukturo. Kakšne so po vašem mnenju glavne eh, točke, glavni interesi eh, evropskega skupnega trga 27 ali pa 28 držav članic z Združenim kraljestvom ali brez, če želimo, da ta trg ostane kredibilen, ostane soliden. Katere so glavne teme, ki jih bomo morali obravnavati skupaj eh, z Britanci tekom pogajanj, zato da bi eh, zagotovili eh, dobro delovanje tega trga, zato ker bomo verjetno morali upoštevati tudi izvajanje britanske zakonodaje. Paolo Guerrieri. Hvala lepa, Paolo Guerrieri, Italija, SD. Hvala. Mnogi panelisti močno verjamijo, da je uravnoteženje bančne in kapitalske unije ključnega pomena. Saj še vedno lahko proizvajajo kolektivno javno dobro. Bančna unija je daleč od dokončanja in proces unije kapitalskih trgov je šele v povojih. Zamude na tem področju so pa lahko zelo nevarne in lahko predstavljajo tveganje celo za preživetje evra. Zato je ukrepanje nujno potrebno. Na mizi je par možnosti. Vzemimo bančno unijo, kajti, kot je bilo rečeno in ponovljeno, to je projekt na pol poti, nimamo neke fiskalne varovalke za reševanje krize in nimamo skupnih jamstev za depozite. Ta projekt je bil dejansko zamrznjen pred meseci in to še zlasti skrbi. Vse države članice so izpostavljene bodočim resnim krizam, če do njih pride. In države se bodo s tem morale soočati same, kot se je že zgodilo leta 2009 in 2010 z mnogimi negativnimi učinki. Treba je poudariti, da bi morali dokončati evropsko jamstveno schemo za, depoziv, za depozite. Potem je tu zakonodajni predlog komisije. Sedaj imamo to trenutno jamstveno schemo. Še bolj pomembno pa je, da uveljavimo enoten mehanizem reševanja in kapitalizacija tega skupnega sklada za reševanje. To je ključnega pomena, če želimo zagotoviti ustrezno podporo upnikom, tako imenovani bail-in upnikov bank, pa tudi za stabilizacijo finančnega sektorja, kjer se izkaže, da tak bail-in ni zadosten. Če si pogledamo zgodovino bančnih kriz, je jasno, da finančne zmogljivosti enotnega sklada za reševanje ne zadoščajo in to bi se utegnilo izkazati ob prihodnih finančnih krizah. Zato sprašujem, ali obstaja možnost, da bi okrepili tak mehanizem? Ali bi lahko ustvarili neko varovalko v povezavi z mehanizmom stabilnosti? Bi lahko predvideli neko odgovornost, ki bi služila kot varovalka za ta skupni sklad reševanja? Na ta način, bi bila bančna unija bolj odporna in trdnejša. Če se strinjamo o takem razvoju mehanizma stabilnosti, bi obenem morali povečevati tudi demokratično odgovornost in to vključiti v evropsko zakonodajo. Zato sprašujem paneliste, kakšno je njihovo mnenje o tem, da bi predvideli neko rešitev, za to vrstne probleme. To pa je dejstvo, da evrsko območje danes nima nekega, nekega fiskalne varovalke, s katero bi rešili težave, do katerih upamo, da ne bo prišlo. Ampak če bi se to zgodilo, da bi nastopili problemi, bi takoj spet padli v finančno krizo. Yeah. Boris Veslund, Švedska, SD. Eh, Hvala lepa. Mislim, da je zelo pomembno, da tako kot se zdaj kapital prosto giblje kot ljudje, kot storitve, to je seveda prav, da se dogaja in to se mora dogajati v nekem primernem okvirju. Če si pogledate, okvirje, ki obstajajo na finančnih in kapitalskih trgih, vidimo, da imamo probleme. Sam bi rad osvetlil enega. In sicer nismo posvetili dovolj časa temu, kar bi morali narediti tudi na drugih področjih. To pa je, da se izognemo pretirano zapleteni zakonodaji. To je pomembno vprašanje tudi na švedskem. Za finančne in kapitalske trge tu so akteri ponavadi velike inštitucije, imamo pa tudi manjše inštitucije. Velika podjetja imajo oddelke za skladnost, ki lahko spremljajo zakonodajo, manjše banke pa težko sledijo. Zato potrebujemo sorazmernost tudi pri predlogih, ki jih pripravlja komisija. In ko bodo ti predlogi šli skozi parlament, se jih ne sme še dodatno zapletati. To je zelo resno vprašanje. Sam sem nekoč eh, delal na svetu za konkurenčnost. Na švedskem si zelo prizadevamo, da bi uvajali koncept boljše zakonodaje. Zato si prizadevamo na švedskem, da bi izboljšali zakonodajni okvir, ga poenostavili, na to pa dobimo predloge od zunaj, ki so po nepotrebnem preveč zapleteni. Kako lahko dosežemo stabilen sistem? z dobrimi pravili za finančne in kapitalske trge, obenem pa zmanjšamo zapletenost, ki tako zelo bremeni zlasti najmanjša podjetja. Najlepša hvala. Sedaj pa Miguel Viegas, Evropski parlament, skupina GUE. Najlepša hvala. rad bi zastavil vprašanje ne specifičnemu govorniku, ampak eh, celotnemu eh, panelu. Kar se tiče eh, vseh teh izzivov, s katerimi se soočamo, je treba dejati, da imamo pri tem kontekst bančne unije. Ideja je bila Eh, ta, da bi rešili vprašanje institucij, ki so prevelike, da bi propadle. Ampak kaj se je zgodilo v praksi? V bistvu smo sedaj priča eh, dodatni koncentraciji v bančnem sektorju. Vse skupaj je, se je še eh, poslabšalo, kljub temu, da smo vzpostavili bančno unijo. To je prva stvar, ki sem jo želel izpostaviti. Drugič, priča smo korakom nazaj. Po finančni krizi je obstajal trend eh, za krepitev zakonodaje eh, in eh, urejanja finančnega sistema. Želeli smo izboljšati zakonodajo. Sedaj pa se izvajajo koraki nazaj. Naprimer, poglejmo si nad, eh, zakonodajo za nadzor v bančnem sektorju. Želimo zagotoviti, da so banke eh, konkurenčne v primerjavi z ameriškimi bankami. To je očitno sedaj prednostna naloga ponovno vidimo eh, eh, proizvode eh, na področju listinjenja, naprimer, ki se pojavljajo na trgu, kljub temu, da so bili ti produkti tisti, ki so povzročili krizo. Zdi se, da se nad prihodnostjo Evropske unije zbirajo novi oblaki. Skrbi me, da na ta način oblikujemo pogoje za naslednjo finančno krizo, ki bo še večja, večja kot tista iz leta 2007 in 2008. Chris. Najlepša hvala. Kristos Tajkuras, Grčija, ELS. Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Kot ste dejali, imamo pred sabo zelo ambiciozen projekt in to je bančna unija ter eh, unija kapitalskih trgov. Tekom grškega predsedovanja leta 2014 smo se pogovarjali o dveh stebrih bančne unije, ki smo jih vzpostavili. Nismo pa še zagotovili tretjega stebra eh, bančne unije. Potrebujemo delujočo schemo za jamstvo bančnih vlog na ravni Evropske unije, ki bo igrala eh, dopolnilno vlogo za nacionalne sisteme. To bo skupen sistem, ki bo eh, temeljil na eh, predlogih eh, Evropske komisije iz leta 2015, ne pa na predlogih, ki bi bili preveč birokratski, ki ne bi bili dovolj učinkoviti. S tem ne bi reševali dejanskih posledic krize, s tem bi zgolj prelagali rešitev na pozneje. Obene potrebujemo nove zakonodajne predloge, na podlagi najboljših praks na mednarodni ravni. Okrepiti moramo stebre bazelskega sistema, tako da bomo zmanjšali tveganja. Imate prav, ko pravite, da je treba upoštevati načelo sorazmernosti. Biti moramo realistični. Še posebej je kar se tiče potrebe po lasnem kapitalu. Potrebujemo sistem, ki eh, bo zagotovil delujočo kapitalsko unijo, tako da bomo lahko financirali podjetja, še posebej MSP-je in to še posebej v obdobju, ko smo priča eh, manjšemu obsegu eh, posojanja sredstev v različnih sektorjih lahko bi razmišljali o posodobitvi okvira za eh, zavarovanje eh, vlagateljev, podobno počnemo na eh, strani imetnikov vlog. Najlepša hvala. João Galamba, Portugalska, SND. Ehm, Dober dan. Imam dve vprašanji za gospoda Enrijo iz Evropskega bančnega organa. Rad bi se navezal na to, kar je prej povedal italijanski kolega, češ, da smo nekje na pol poti, da nismo dokončali uh, fiskalne varovalke, da nimamo uh, jamstva vlog pogovarjamo se o naslednjih korakih. Če želimo napredovati, potem moramo zahtevati uh, dodatne kapitalske zahteve, še posebej zaradi uh, uravnoteženja javnih dolgov in uh, kapitala bank. Pravimo torej, da bi eno od kategorij sredstev tehtali drugače, eh, vrednostne papirje bi eh, odprodali. Kakšen bi bil učinek takšnih ukrepov, če bi imeli dodatne kapitalske zahteve in zaradi eh, ocene tveganja javnega dolga? To pomeni, da bomo imeli potem evropski sistem na tem področju. Vsi potrebujejo eh, tudi sredstva brez tveganja, če želijo delovati. Če to ne bodo nacionalni dolgovi, s čim jih bomo zamenjali? Gospod eh, Enrija je govoril o bankah, o eh, slabih posojilih. Naprimer, če imamo nek sklad, ki kupi neko količino slabih posojil, kdo bo na to plačal bankam, če bodo izgubile uh, določeno mero vrednosti. Kakšen bo učinek takšnih ukrepov, kakšen bo učinek za kapital, ali bodo banke tiste, ki bodo zapolnile to vrzel. To bi lahko še prispevalo k nestabilnosti bančnega sektorja v Evropi. V predlogu, ki ste ga podali včeraj, eh, ste omenili, vem, da je to predlog, ki ste ga podali na osebni ravni in da nima neke institucionalne podpore, ampak če bi eh, konsolidirali eh, slaba posojila iz bank, eh, bi, kot ste dejali, jih na to začasno nekje skladiščili. A ne gre pri tem zgolj za prelaganje neke težave na poznejši? Hvala. Veliko zanimivih prispevkov in vprašanj smo že slišali, tako da predlagam našim gostom, da poskušajo odgovoriti na to vprašanje, ampak bodite prosim kratki denati, zato ker nas čaka še en krok eh, razprave, končati pa moramo ob enih. Re. Najlepša hvala. Večina vprašanj se nanaša na gospoda Enrio. Eh, eh, tako da bom sam kratek in drenat. Eh, večkrat ste omenili sorazmernost in vam lahko, zagotovim vam lahko, da se s tem ukvarjamo povsod. Eh, govorimo o sorazmernosti eh, za banke, za zavarovalnice, za upravljavce s premoženjem. Tako da poskušamo narediti tisti korak naprej na tem pomembnem področju. Komisiji poskušamo narediti vse, kar lahko čim prej želimo ukrepati, ampak kot vemo je eh, ta eh, zakonodajna dinamika v Evropski uniji precej zapletena, imamo sistem, ki mu moramo slediti in včasih traja malce dlje, kot pa bi si želeli, da pridemo do rezultata. Kar se tiče Brexita, ne morem eh, komentirati tega vprašanja, ne morem komentirati vam povedati, kakšno je moje mnenje, pri čem eh, oziroma na kaj se bomo osredotočali pri pogajanjih. Ampak z našega vidika, eh, z našega eh, stališča, z vidika Unije kapitalskih trgov je pomembno naslednje. Če oziroma ko Združeno kraljestvo zapusti Evropsko unijo, bo postalo še bolj pomembno, da ostalih 27 držav članic razvija unijo kapitalskih trgov v lastnih državah. Eh, še bolj pomembno bo, da zagotovimo celovit enoten trg eh, znotraj teh 27 držav. Z tega tehničnega vidika eh, je naš sklep torej ta, da je unija kapitalskih trgov po Brexitu še pomembnejša. Toliko. Hvala, Andreja. Uh, Hvala. Veliko zanimivih vprašanj smo slišali, ki zahtevajo precej časa za obravnavo. Bom poskušal biti kratek. Glede podjetij za upravljanje s premoženjem je moj komentar naslednji. Če imajo banke v svojih izkazih sredstva, Eh, ki niso pravilno ocenjena. Eh, so banke tiste, ki morajo prevzeti eh, odgovornost za tisto vrzel. Regulatori morajo to od njih zahtevati, zato ker to ni dobro za njih same in za njihove uporabnike. Predlog ni ta, da bi prelagali to težavo na jutri. Ne, danes ugotavljamo, da imamo neočinkovit eh, sekundarni trg in če zberemo ta sredstva, lahko eh, jutri ali pa pojutrišnjem zagotovimo nek boljši sistem, eh, ki bo zagotavljal prave cene. Danes lahko banke prodajajo sredstva po ceni, ki odraža učinkovite trge in če nam bo uspelo, lahko na to idealno v treh letih preidemo v sistem, v katerem bodo banke bodi si kompenzirane, če bo cena viša oziroma bodo doživele uh, upad vrednosti uh, sredstev to je standardna praksa z vidika državne pomoči, z vidika konkurenčnosti. Eh, v tem primeru, če banka ne more prevzeti tega paca eh, na lastna eh, ramena, na lastna pleča, potem bi morali pomagati z, davč, z državno pomočjo. In v tem primeru moramo uporabiti pravila, ki jih imamo, sklade, ki jih imamo. Zagotovili bi radi ta most kar se tiče ustvarjanja bolj učinkovitega sekundarnega trga, na katerem lahko prodajamo ta sredstva eh, po ceni, ki odraža njihovo dejansko ekonomsko vrednost. Kar se tiče dograditve bančne unije, pa bi dejal takole. Razumem ta poziv k dograditvi eh, tega trga eh, ampak ne smemo podcenevati tega, kar smo že dosegli do sedaj. In eh, mislim, da smo dosegli marsikaj. Eh, analizirali smo težave eh, na tem področju, integrirali nadzorne procese, naredili korak naprej pri sistemu, pri celovitem nadzoru. Schema za jamstvo vlog bi bil bi bila prav tako pomemben element. Videli smo, da sredstva eh, prehajajo iz ene države v drugo državo in ta nestabilnost eh, ni dobra za sistem kot takšen. Imamo druge elemente v tem sistemu, ki bi morali eh, zmanjšati možnosti za takšne dogodke. Nočemo se znajti v situaciji, v kateri bi banke potrebovale javna sredstva tudi uporaba takšne scheme za uh, jamstvo vlog bi morala biti redek pojav. Uh, najprej bi uh, eh, banka pomagali z lastnimi zreci, s tako imenovanim belinom. Mislim, da smo v precej varnejši situaciji kot pred nekaj leti. Še zadnji komentar in upravičujem se tistim, uh, katerih vprašanje ne bom. Uh, obravnava v tem trenutku vprašanje uh, zapletene zakonodaje. Torej. Rad bi spomnil na to, da smo v 90-ih letih začeli z Bazlom 1, mislim, da je bil dok 40 eh, strani, zelo preprosta stvar je bil. Kaj se je zgodilo? Banke so razvile zelo kompleksne eh, strukture listinjenja, eh, bilančnih transakcij, različnih operacij back-to-back -back in tako naprej, zato da bi se izognile tem pravilom in zato smo se morali prilagoditi na eh, tržne prakse in eh, zaplesti zakonodajo. Bilo bi preprosto, če bi naprimer dovolili zgolj eh, skupna lasniška sredstva kot kapital. Ampak obstajajo drugi, bolj zapleteni, sofisticirani kapitalski instrumenti. In zato je zakonodaja na to zapletena. Zakonodaja sledi trgu, ne obratno. In eh, to so seveda pomembni komentarji, eh, ki sem si jih zabeležil. Mislim, da pozivajo tudi k večji meri sorazmernosti. Izogniti se moramo pojavu eh, večjega bremena za manjše banke zaradi kompleksnosti zakonodaje. Mislim, da moramo na to izpiliti to zakonodajo, imeti moramo neko, nek digitalni seznam pravilov, banke lahko izberejo, kakšen je njihov poslovni model, kakšno je njihovo tveganje, bilančna struktura in tako naprej in na to najdejo tisto pot, ki jim najbolj eh, in najbolje služi. Male banke, naprimer, eh, lahko upoštevajo samo 10 odstotkov eh, zahtev po poročanju v primerjavi z velikimi bankami in Zagotoviti moramo, da bodo banke lažje razumele, kam spadajo in uh, po kakšni poti se naj pomikajo. Sedaj uh, se vračamo uh, v čas deregulacije. Uh, te razprave tekajo, potekajo tudi v drugih državah, naprimer v ZDA. Uh, tako pravite nekateri. Po mojem mnenju to ni res. Kar se tiče predloga o listininu, smo poskušali oblikovati ta predlog uh, na ta način, da bi ponovno zagotovili dobro delujoč trg eh, listinjena, ki bi bil tudi varnejši. Jasnejši produkti, manj kompleksnosti, eh, nobenih vzvodov, nobenih eh, sprememb produktov in tako naprej. In s tem se ukvarjamo, to ne pomeni, da se vračamo v čas pred krizo. Hvala, Burkhard Bac. Hvala, gospod predsedujoč. Nekaj malo točk bi omenil. Navezal bi se na to, kar je povedal Andreja Andrija. Andrija tudi jaz. Ne vidim temnih oblakov, kot je prej povedal gospod Virgas nad Evropo, kar zadeva deregulacijo. Prav nasprotno, morda je od letnega časa odvisno, da so sedaj nad nami temni oblaki, ne, vsekakor pa se ne vratamo, vračamo v časov nazaj. Ofenziva deregulativa ni moj pristop in mislim, da je to jasno razvidno. Zelo lepo je, da določene politične sile to vedno znova izpostavljajo, ampak mislim, da je razumno, da če imamo 6, 7, 8 let, ko smo res zelo intenzivno delali v odboru, v parlamentu, O, na področju regulative za finančne trge, da res pogledamo potem, kako se, skup, kako se skupaj poklopi, da tako na nek način izpeljemo notranje preverjanje funkcionalnosti zakonodaje o notranjem trgu. Glede unije kapitalskih trgov podpiram to, kar je povedal gospod Ugo Bas. Iz mojega vidika je tak velik projekt višji kot kdajkoli prej, tudi zaradi tega, ker Združeno kraljestvo želi izstopati in izstopa iz eh, Evropske unije. Zato se mi zdi zelo dobro, da pristojni komisar Dombrovskis potrjuje da tudi on v svoji funkciji komisarja za finančni trg namerava nadaljevati s tem projektom kot njegov predhodnik Lord Hill. Kar se mene tiče, to kaže na to nujnost in ta nujnost nedvomno obstaja. Še nekaj bi dodal, ki je, kar je meni pomembno. Kapitalski trg more, je nekaj, kar je primerno za našo celino, za Evropsko unijo in oblikovati ga moramo na ta način. Nekaj mi je v tem kontekstu še posebej pomembno. Mislim, da ne smemo narediti te napake, da bi imeli tako razumen projekt in bi nadaljevali z njim, na koncu pa bi tisto, kar je že bilo doseženo, to, kar že imamo, naše prednosti, s tem postavili vprašaj, pod vprašaj financiranje kapitalskih trgov, ki ga spodbujamo z unijo, kapitalskih trgov pa ne sme pomeniti, da bi tradicionalne poti financiranja prek bank s krediti oslabili do te mere, da bi potem dobili probleme iz tega Eh, razloga. Več kot 80 odstotkov vsega financiranja v Evropi še vedno zagotavljajo naše banke. In mislim, da moramo pri izvajanju in nadaljevanju unije kapitalskih trgov to vse čas imeti pred očmi. Torej, kako pomembne bodo te poti financiranja tudi v prihodnje. Kar zadeva kapitalske eh, zahteve, ki jih je omenil gospod z Portugalske, ali so te kapitalske za, eh, zahteve res nujne? To je zelo zanimivo vprašanje. Moj pogled na to stvar je ta. V okviru naslednjega kroga Bazla, Bazla 4, bomo verjetno na koncu morali spregovoriti tudi o tej temi. Trenutno je veliko negotovosti glede tega, kar zadeva veliko partnerice na druge strani Atlantika ZDA. Zato jaz osebno danes nisem v položaju, da bi rekel, da moramo tukaj določati dodatne kapitalske zahteve povrh vsega, kar je že bilo odločeno. Zadnja točka, Brexit. Vprašanje tukaj vprašanje gospe Keller iz Francije je zelo na mesto, kakšne interese imajo trgi. Mislim, da je treba zelo dobro se ozreti v trge, ki bodo ostali v Evropski uniji po Brexitu. In potem bo treba te interese uveljaviti v pogajanjih z Združenim kraljestvom. London bo seveda še naprej zelo pomemben finančni center tudi po izstopu iz Evropske unije, to je relativno jasno, to pa še ne sme pomeniti in ni treba, da pomeni, da bi Evropsko unijo svojih finančnih interesov ne smelo uveljavljati napram Londona in Združenega kraljestva. Zelo težko si namreč predstavljam, da bi da bi clearing še naprej ostal v enaki meri uh, v Londonu, kot, v Londonu, kot je bilo doslej. Še zadnjih pet govornikov. Maksimalno dve minuti. Najprej Ralf Brickhaus, ELS, Nemčija. Hvala lepa, gospod uh, predsednik. Dve temi bi omenil z nemškega gledišča. Prva, deregulacija. Imamo močne banke za srednje velika podjetja in zato je pomembno, da se ohranja dvojna sorazmernost, torej da tudi manjše banke um, so nadzorovane in da njihove zahteve niso tako visoke kot za velike banke. To je velik apel. Uh, Mislim, da se moramo glede tega dogovoriti tudi na evropski ravni, kajti sicer bodo banke, ki podpirajo MSP-je, um, splavale po vodi. Potem tretji stebr je vsekakor pomemben. Imamo problem z časovnico tukaj. Uh, imamo precej upora, ampak prvi in drugi stebr bančne unije po našem mnenju še nista tako močna in zaupanja vredna, da bi lahko opustili tretji stebr. Ampak tukaj imamo dejanske probleme. Številne banke imajo v bilancah še veliko davčnih obveznic eh, in te, za te niso oblikovale kapitalskih rezervacij in tudi nimajo omejitve. Eh, pri uh, velikih posojilih za davčne obveznosti. Torej, uh, jamstvo vlog se tukaj izkorišča za uh, izgovor. Imamo še vedno slabih uh, posojil sl bremen iz preteklosti in, uh, in če jih bomo sedaj skušali socializirati preko splošnega jamstva za vloge, je to po mojem mnenju napačna pot. Imamo pa tudi štiri banke, ki so se etablirale v vladni strukturi. In tveganja, ki so s tem povezana, je treba v prihodnje zmanjšati. Potem pa še sklad za slaba posojila. Na prvo uho se to dobro sliši, bojim pa se, da to lahko pripelje do moralnega hazardiranja. To pomeni, da uh, Ose, da svojih tveganj ljudje ne bodo več tako merili, kot bi bilo treba, ker, ima, ker bodo imeli določeno rešitev v obliki tega sklada. In bojim se, da bo potem ka, kasneje prišlo do dobrih razlogov za to, da bi to postalo nekaj trajnega, da bi vedno moralo ostati. In potem lahko pride do tega, da, bomo, da bodo naše namere dobre, ampak končni rezultat pa toliko slabši in zaradi tega na ta predlog gledamo kritično. Hvala. Najlepša hvala. Enrico Briante Dias, portugalska SND. Eh, Lepo zdrav. Imam tri kratka vprašanja za vse. Prvič na trgu državnega dolga. Zanima, kakšni so učinki na uh, kapital bank. Kapitalske zahteve so velik pritisk. Ljudje pravijo, da je to pomembno za solidnost bančnega sektorja Evropske unije. Obenem pa ne rešujemo strukturnih problemov v bančni uniji. Imamo sklad, enotni sklad za reševanje, brez eh, ustrezne varovalke, imamo še vprašanje eh, jamste vlog. Če povežemo vse to, potem vidimo, da smo v situaciji, eh, v kateri ljudje ne plačujejo računov, eh, če pride do bančne eh, krize. Ampak eh, ta, tega rezultata nismo dosegli. Na portugalskem so vedno davkoplačevalci tisti, ki na koncu plačajo. In težko je na to nadzirati odločitve ECB-ja e in organov za reševanje. Kako lahko izboljšamo raven nadzora teh eh, odločitev in kako lahko pospešimo izvajanje teh eh, ključnih elementov bančne unije. Drugo vprašanje. Želel sem izpostaviti vprašanje direktive o prospektu revizije te direktive. Portugalski parlament, odbor za finance in proračun ter odbor za evropske zadeve so potrdili ta predlog s svojimi mnenji, obenem pa so dejali, da je revizija direktive v prospektu daleč od idealne, če želimo eh, posplošiti eh, kapitalske eh, trge in zagotoviti, da bodo služili malim in srednje velikim podjetjem. Lahko bi naredili več in zakaj tega nismo naredili? A nismo uh, zamudili priložnosti, eh, s katero bi lahko zagotovili finančna sredstva za MSP-je na mesto eh, bančnih posojil. Mislim, da je to škoda. Hvala. Gerozimos Baluras, Grčija, Gue. Najlepša hvala za besedo. bančna unija ne more biti eh, unija a la carte, evropska schema za jamstvo ulog bo obstajala v vseh državah članicah in takšna schema bi stabilizirala eh, bančni sistem. Mislim, da se vsi strinjamo glede tega. Ravno zato moramo dograditi tretji steber, potrebujemo konkretno časovnico. Schema za jamstvo vlog bo morala začeti delovati v naslednjih šestih letih, tako da bodo eh, majhni in srednje veliki imetniki vlog zaščiteni. Bančni sektori, tudi tisti, ki so v težavah, eh, bodo morali eh, uživati ustrezno zaščito, tako da se bomo izognili morebitni sistemski krizi. Kolegi in kolegice, ne smemo pozabiti niti eh, na dejstvo, da eh, različne ravni jamstev v različnih eh, bančnih sistemih v Evropi privedejo do prenosa kapitala iz juga na varen sever. S tem se pojavi tudi težava na področju likvidnosti. banke bodo tako začele delovati tako kot eh, včasih, eh, posojale eh, bodo podjetjem, malim in srednjim velikim podjetjem, kot je dejal predsedujoči. Še eno vprašanje, kakšno je vaše mnenje glede zamud pri izvajanju scheme jamstev, glede na to, da nekatere banke želijo ustaviti vse skupaj? Hvala, David Coburn. Evropski parlament EFDD. Grazie, signor Gualtieri. Najlepša hvala, gospod Gualtieri. Imamo vprašanje za gospoda Enrio, predsednika Evropskega bančnega organa. Dejal je, eh, da eh, v Hongkongu negativno gledajo na evropske trge. No, to ni presenečenje, še posebej po Brexitu, ampak Evropska unija s prekomerno zakonodajo eh, preprosto gre v napačno smer. A ste kdaj razmislili o tem, da ne bi smeli intervenirati in posegati v podjetja? Preveč pravil ubije trg. Prepustiti je treba vse skupaj državam članicam. Zato se trgi selijo v Združeno kraljestvo, ki nima toliko pravil in Brexit bo pospešil ta postopek. Centralizacija, gospe in gospodje, je nevarna. Več integracije pomeni več nevarnosti. Če pride do krize, bodo nekatere banke v nekaterih državah, ki delujejo po nekaterih modelih, preživele. Če bodo vse delovale podobno, bodo vse uh, propadle. Če uh, Titaniga ne bi prizadelo uh, toliko luken, potem se verjetno ne bi potopil. Zakaj banke drugo delujejo? Dobro, zato ker ni preveč pravil. Evropa bi bila bolj odporna pred šoki, eh, če bi bila bolj fleksibilna. Še, en, eh, še ena država bo kmalo zapustila evro, eh, potrebova, potrebovali bi plan B in to je težava prekomerne integracije. Združeno kraljestvo želi zapustiti EU zaradi teh težav. Nočemo pa na našem pragu eh, finančno, ekonomsko katastrofo. Evropski uniji želimo veliko sreče, potem ko vas bomo zapustili, nočemo katastrofe. To bo namreč slabo tudi za naše trge. Tako da prosim, razmišljajte drugače kot do sedaj. Hvala. You, Najlepša hvala. Miguel Tiago kot zadnji govornik, Portugalska GUE. President, eh, eh, Najlepša hvala, gospod predsedujoči. Želel sem podati dva komentarja. Prvič, Portugalska je nekakšen laboratorij, v katerem se izvajajo različni eksperimenti, kar se tiče izvajanja eh, pravil za reševanje na portugalskem so nadzorni organi koncentrirani in nobeno od teh procesov ni v nacionalnem interesu. Ko banka bankrotira, jo še vedno rešujemo z javnimi sredstvi in supranacionalni evropski organi zagotavljajo da je bankrotirano banko zgolj usrkal, usrkala neka večja banka. O nobenih alternativah nismo razmišljali, kljub temu, da so obstajale. To ni neka teorija komunistov. Obstajajo jasni dokazi, ki kažejo, da je majhna banka bankrotirala in na to jo je večja banka preprosto požrla. In na tem področju lahko nastanejo še večje krize. Na nek način se želimo boriti proti prevelikim bankam, prevelikim za bankrot, ampak eh, tega ne preprečujemo v resnici. Končali bomo v situaciji, ko bodo Evropski uniji vladale ogromne megabanke. In na to nadzor. Dejali ste, da je finančni sektor najbolj reguliran eh, sektor v gospodarstvu. Je pa tudi sektor, ki poraja največ vprašanj, ki eh, prinaša največ težav in največje stroške za naše državljane. Vidimo torej, da na vkljub eh, številnim zakonodajnim aktom in na vkljub nadzoru na koncu eh, moramo na nek način izbrati. Bodi si se eh, delničari bank izognejo pravilom, bodi si banke ne ulagajo. Zato, ker ne vidijo pravega donosa za svoje naložbe. Pravo vprašanje je, kako zagotoviti, da bo finančni sistem Eh, sistem služil gospodarstvu, eh, ljudem, ne pa obratno. Now... Najlepša hvala. Sedaj pa naši gostje, Ugo Basi bo začel. Uh, uh, Ja, torej, z Andrejo bova imela veliko priložnosti in čas, da odgovoriva uh, na veliko vprašanj o bančnih uniji. Jaz sem se odločil na tri komentarje. Prvi zadeva zahtevo po poročanju, ki je zelo pomemben vidik in zadeva sorazmernost. Da bomo nekoliko natančnejši, naj vam ponovim, da bomo po eni strani letos izpeljali celovit in holističen pregled zahtev za poročanje, zato da bi prav dosegli to politiko svežnjev, ki uh, jo je želel tudi gospod Balc. Torej zato, da bomo te zahteve zmanjšali, ko je to primerno. Hkrati pa, da bomo tudi omogočili nadzornikom malce več orodi, smo sedaj sprožili projekt o standardizaciji finančnih podatkov, ki naj bi razvil skupen jezik po finančnih podatkov, zato da bi se konsolidirala podatkovna polja in tudi izmenjava podatkov. Torej, tudi to skušamo upeljati z namenom lajšanja poročanja, torej s takimi tehn tehnološkimi inovacijami. Glede prospekta. Uh, Odgovor na kratek komentar. Naj vas spomnim, da je bil ambiciozni, eh, da je bil predlog komisije bolj ambiciozen, želeli smo si višji prak pri prospektu, ampak eh, zaradi zakonodajne dinamike je bil na neki točki potem ta prak znižen. Mislim pa, da po naših študijah kljub temu predstavlja veliko izboljšavo z primerjavi s prejšnjim stanjem. In potem bom zaključil z bolj splošnejšo pripombo, namreč deregulacija, pretirana regulacija. Seveda sem glede tega slišal najrazličnejša mnenja, ali se pomikamo v smeri deregulacije ali pa ali smo že pretirano urejeni. Dejstvo je, da smo v odgovorih na tako imenovani call for evidence, ki so prišli iz celega nabora panog in podjetij, mislim, da smo na podlagi tega prišli do sklepa, da je splošno dojemanje podjetij glede tega, kakšna je raven regulative, dojemanje bilo takšno, da je ta raven ustrezna. Tako da industrija oziroma panoga ni izredno zahtevala manjše ali večje ureditve. Raven ureditve torej se zdi bolj ali manj dobra, seveda je treba dokončati manjšo nijo in še kaj drugega, ampak raven regulativa je dokaj ustrezna. Zdaj pa moramo poskrbeti za to, da bo regulativa boljša, ne pa da je bo več. Hvala. Končati moramo deset čez eno, najkasneje takrat, sicer bomo tolmačenje morali opustiti. En, Andreja Enrija. Ja, dovolite, da najprej odgovorim na vprašanje o resoluciji in tudi o čezmejni koncentraciji tistih, ki so preveliki, da bi propadli. Naj rečem, da to ni le tipično za bančni sektor, temveč za vse sektore, tudi za avtomobilski in drugi sektorje, ki doživljajo krize, da imaš v času krize precežne zmogljivosti, iz krize pa moraš iziti z racionalizirano zmogljivostjo. Tako da to, po moje, ni nekaj negativnega. Dejstvo, da prihaja do čezmejne konsolidacije, morda ni nekaj negativna, glede na to, da predstavljamo enotni trg. To je signal, če dalje večje integracije. To, da si prevelik, da bi propadel, pa je nekaj drugega. Seveda, ko si enkrat večja organizacija, moraš poskrbeti, da imaš dovolj velika jamstva. Zato smo na globalni ravni in eh, na evropski ravni vzpostavili pravilo, da če si večji, potrebuješ več kapitala, potrebuješ blažilce sistemskih tvegan, potrebuješ dodatni kapital in potrebuješ plus, preprostejšo uh, strukturo, biti moraš rešljiv in prepričana mora biti uprava, da boš lahko iz krize izšel brez davkoplačevalskega denarja. To je bil doslejšnji projekt. Vse skupaj še ni bilo testirano, tudi ta koncept še ni v fazi izvajanja pri večjih čezmejnih skupinah v Evropi, ampak to je vsekakor pot, po kateri smo se podali in to je po mojem mnenju nekaj pozitivnega. Veliko ljudi je govorilo o jamstvenih schemah, o eh, državnih eh, obveznicah. Jav, eh, javnstve za naložbe so nekaj dobrega, namreč, če imaš neko vlogo v eni državi, mora biti ta njena vrednost uh, enaka v drugi državi, sicer bančne unije eh, ni mogoče imeti. Torej, EDIS je nekaj nujnega, komisija je že dala predloge na mizo, čas pa ni tisti, o katerem odločam jaz, ampak vsekakor je cilj nujen. Nekateri ste omenjali še zmanjševanje tveganja z vidika držav. Tudi danes moramo glede tega nekaj storiti. Namreč imamo nič, danes nimamo držav z ničelno, ničelnim tveganjem, tehtanjem tveganja. Uh, posod to tveganje obstaja. To se sicer razlikuje med bankami, med državami članicami, ampak tudi v letu 2011 smo zahtevali posebne določbe z vidika kapitalskih blažilcev, da bi bili kos tveganju državnega dolga. Tudi to vprašanje treba razrešiti, s tem se okvarja bazalski odbor, tudi drugod kjer obstaja tveganje, je treba pač določiti neke zahteve. To je preprosto. Ali sta ti dve stvari povezani, ne vem, ampak vsekakor potrebujemo za to časovnico in ta cilj močno podpiram. Kar pa zadeva pretirano regulativo. Naj vas spomnim, da smo pred krizo slišali za misli, da bi naj finančni sektori privabljali podjetja z nižjimi zakonodajnimi zahtevami. To pa se ne konča dobro, to je nauk krize. Če zmanjšate regulativne zahteve za to, da bi pritegnili posla, se boste v času krize nedvomno pregoreli. In mislim, da so se teh naukov v velikih finančnih centrih naučili v Londonu, v Hongkongu in drugod, zdaj uporabljajo strožje kapital, kapitalske zahteve prav zaradi tega, ker je veliko fiskalne dejavnosti v primerjavi z njihovim nacionalnim BDP in mislim, da mora tako nedvomno ostati. Hvala, Burkhard Balc. Zelo na kratko troje kar zadeva varstva naložb. Kolegi so že spovedali, da je tukaj prišlo do očitnih zamud, ampak jaz pravzaprav mislim, da ni tako. Mislim, da moramo najprej preveriti, kakšno je stanje na področju prvih dveh stebrov. Tudi tukaj treba še nekaj stvari popraviti. Vsekakor moramo pravila za prvi in drugi stebr izvajati, ampak potem tudi, ne samo, da jih spremljamo, temveč jih moramo tudi izvajati v praksi. Tako da mislim, da tukaj ne moremo v resnici govoriti o zamudah pri temi EDIS-a. Druga točka, kolega Tiago je omenjal z Portugalske, da je Portugalska uh, bila poskusni laboratorij za bančno unijo. Jaz imam drugačen pogled na to zadevo. Mislim, da so bila tam pravila pravzaprav dokaj strogo izvajana, ampak zaradi mnoge, ki so bili novi, eh, so to težko razumeli. Seveda je to privedlo do številnih težav in bolečin, to mi je jasno, ampak mislim, da Portugalska v resnici ni bila testni laboratorij. Potem pa še, če smem odgovoriti kolegi Coburnu. Brexit bo pomenil, da bo uh, do podjetja počasne, da bodo podjetja se hitreje selila v Brexit. To pravite, ampak to moramo še videti. Namreč vidimo, da so v zadnjih tednih delovna mesta množično selijo ven iz Združenega kraljestva z Velike Britanije. Tako da mislim, da bomo vsekakor v naslednjih mesecih, ko bomo imeli še več primerov in ko bomo videli, kaj, kako to zadeva finančni sektor, uh, lažje preverjali to tezo. Verjetno bo prej držalo, da bo iz finančnega centra London šte, veliko število delovnih mest odteklo. To je sicer žalostno, ampak je to posledica Brexita, za katerega se je seveda stranka gospoda Coburna močno zavezala in je zato tudi v veliki meri soodgovorna. Hvala lepa. Hvala, mislim, da je bila ta debata izjemno koristna in zanimiva. Zahvaljujem se vsem govornikom, zahvaljujem se vsem predstavnikom nacionalnih in Evropskega parlamenta. Zdaj smo si resnično zaslužili kosilo, nadaljujemo pa ob treh popovdne, ko bomo govorili o členu 13. Hvala lepa, s tem je zasedanje prekinjeno.